jutri, 25. marca 2010, od 9. do 13. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, tolmačem, ki so iz veselja ali dožnosti do evropske politike ostali do konca. Zasedanje je končano. Prijetno po domov.